Je se začenja jutri od, ob 9. od 9. do 13. in od 15. do 17. bo potekalo dnevni red, je objavljen in je na voljo na spletni strani parlamenta.